Sedaj gremo glasovanjem na štiri člane Evropske komisije. Gospa Harms, imate pripombo v dnevnem redu. Gospod predsednik, mi menimo, da moramo glasovati ločeno in o imenovanju štirih začasnih članov Evropske komisije, vsakemu posebej zakaj. Za našo plično skupino je pomembno to, da povdarimo, da ni smiselno, da imenujemo nove komisarje za tri mesece. In če nam ni uspelo, da bi komisar Oettinger zastopal te tri komisarje v teh treh mesecih, potem mislimo, da bi bilo prav, da glasujemo ločeno po zaslišanju, torej da ne bi glasovali v sklopu o vseh skupaj, ampak da glasujemo ločeno, ker so bili rezultati. Um, seveda drugačni, odvisno od komisarja. V primeru gospoda Katajnena je bil rezultat negativen. Zato prosim, da glasujemo ločeno, čeprav se nam drugače pa mislimo, da bomo morali glasovali proti, ker se nam zdi to nesmiselno in popolnoma za popolno zapravljanje denarja in časa. Najlepša hvala, gospa Harms. herr fox sie haben sich zu wort gemeldet hören sie gospod vogt prisluhnite mi prosim trenutek je to v zvezi s eh, to točko ali želite kaj drugega v zvezi s tem izvolite najlepša hvala gospod predsednik skupina e ker podpira predlog zelenih mislimo da je zelo pomembno da vsakega kandidata ocenjujemo glede na njegove dosežke in zasluge. zasluge. In enega kandidata ne moremo podpreti in zaradi tega bi morali glasovati proti vsem. Mi vsi vemo, kakšne so finančne posledice tega glasovanja. Gospod predsednik, lahko vi potrdite, če bodo ti trije Eh, štirje kandidati dobivali vse prispevke in privilegije komisarjev hm, za vedno, čeprav bodo služili samo tri mesece. Na zadnje vprašanje ne moremo odgovoriti ne vem, če bodo do konca življenja prejemali ne vem, kakšne dodatke. Tega ne vem. Ja to bi bilo lepo, če bi bilo tako za njih. Torej, pozanimal se bom. Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie schon so nervös sind. Ne vem, zakaj ste tako živčni, saj sploh nisem odgovoril na vaše vprašanje. Vi enostavno predvidite, kaj bom dejal. Včeraj na konferenci predsednikov smo glasovali glede tega in večina je bila za to, da glasujemo v sklopu. Torej, imamo predlog, da bi glasovali ločeno. Dobili smo enega poslanca, ki je bil zajbek do proti. Uh, gospod Sajer. Kmalo bomo glasovali o novem kolegiju, nove komisije in o tem bomo glasovali v sklopu. Na konferenci predsednikov smo se odločili, da bomo o teh štirih glasovali v sklopu. Zato bo, bomo potem glasovali ločeno vsakem komisarju posebej, pri novi komisiji, ne vem. Ne moremo spreminjati naših odločitev samo zato, ker se je nekdo spomnil, da bi raje videl drugače. Imeli ste priložnost, da to poveste prej, tega niste storili, zato tega predloga ne morem podpreti. Gut. Gospa Cimer, sedaj ne bomo imeli razprave glede tega. Prosim, izvolite, imate postopkovno vprašanje. Je ja, v redu, potem morate pritisniti gumb za mikrofon. Imam postopkovno vprašanje. Rada bi vedela, če je nujno potrebno, da glasujemo v sklopu teh kandidatih, ker tukaj ne gre za celoten kolegi. Torej, ne vem, če je treba, da nujno glasujemo v sklopu, ker gre za začasne člane. To smo povedali tudi včeraj na konferenci predsednikom. Najlepša hvala. Gospod Simer. To ni obvezno. Ni obvezno glasovanje v sklopu. V sklopu moramo glasovati o celotnem kolegiju. Pri začasnih komisarjih pa ni pravil. Tako smo se odločili v Evropskem parlamentu in zato sem to tudi poudaril na konferenci predsednikov, kjer ste bili prisotni. Kaj ti ne odločam se sam in tako tudi ne sme biti. In na konferenci predsednikov smo se tako odločili z veliko večino, da bomo glasovali v globo vseh štirih. Vi mislite, da je e, treba sedaj to spremeniti, našo odločitev? Mislim, da je edino prav, da glasujemo o predlogu gospeha. Da je za kdo proti? Kdo se vzdrži? To moramo preveriti. Elektronsko preverjamo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Predlog je zavrnjen. sedaj gremo na poimensko glasovanje o imenovanju štirih članov Evropske komisije. Glasujemo o vseh štirih skupaj v bloku. Izvolite. Gospod predsednik, v skladu z 38. členom poslovnika mora Evropski parlament preveriti finančne posledice eh, določenega ukrepa. Torej, zastavili smo vam vprašanje, kakšne so finančne posledice imenovanja teh štirih komisarjev za tri mesece. Najprej moramo izvedeti te informacije in mislim, da bo to vplivalo na to, kako bomo glasovali. Diese Kommissare werden gewählt für den Rest der komisarje bomo izvolili za mesece do konca leta. Nova komisija bo začela z delom 1. januarja. Nisem še končal. Lahko prisluhnete do konca, prosim. Zelo prijazno. vse pravice, kakršne koli povezane s tem, je, so zapisane v poslovniku komisije. To si lahko tudi vi pogledate. Vsi komisarji oziroma kandidati so podali svojo izjavo o finančnih interesih. Imajo pa pravico tudi do vseh pokojninskih in kadrovskih pravic, ki so zapisani v kadrovskem pravilniku komisije. To si lahko tudi preverite, ker je na internetu. Torej, gospod Lukas, mislim, da ste zelo dobro informirani. Sedaj gremo na glasovanje štirih kandidatov. Glasujemo poimensko. Haben alle Kollegen. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Mit ja haben gestimmt 401. 421 glasov za, 170 proti, 32 vzdržanih. S tem smo imenovali vse štiri člane Evropske komisije. Zdaj, izvolili. Sedaj imamo na njenem redu izjavo komisije v zvezi z zaposlovanjem mladih. Gospod komisar Andor ima besedo. Mhm, mhm. ne vem točno. Good morning, colleagues. Good morning, co Dobro jutro, kolegi in kolegice. Tisti, ki boste ostali na razpravi, prosim, da se posedete. Tisti, ki boste zapustili dvorano, pa prosim, to storite takoj. Začeli bomo z nadaljevanjem zasedanja z nekaj najavami. Tako da prosim kolegi in kolegice, da tiho odidete iz dvorane. Najlepša hvala. Nekaj najav. Pristojni španski organi so me obvestili o izvolitvi gospoda Javierja Kusa Prmuja, ki bo nadomestil Vilja Majerja s 15. julijem 2014. Lepo prosim, malo tišine. Kolegi in kolegice, v prvem delu vam je predsedoval zelo izkušen predsednik, zdaj ga je nasledila precej neizkušena predsedujoča. Prosim, da mi to neizkušenost oprostite, ampak vendarle bom precej stroga, tako da bom nadaljevala in vas prosim za pozornost. Vidim, da se vas nekaj še vedno pogovarja, lepo prosim, zapustite dvorano. Skladno s sedmim členom, prvim odstavkom akta o izvolitvi Evropskega parlamenta z neposrednimi volitvami in skladno s četrtim členom poslovnika, parlament sprejema izvolitev gospoda Javierja Kusa Prmija s 15. julijem. Pozdravljamo novega kolega in skladno s drugim odstavkom tretjega člena. Dokler niso dokler njegov mandat ni bil preverjen, lahko zasede položaj v parlamentu in njegovih delovnih telesih in vrši vse s tem povezane pravice pod pogojem, da je podal izjavo, da ni imetnik nekakšnega položaja, ki bi bil neskladen s položajem evropskega poslanca. Ravno tako naj obvestim poslance in poslanke, da sem strani e LS dobila prošno za spremembo članstva v odborih. Seznam bo objavljen v zapisniku in če ne bo ugovorov pred objavo zapisnika, bodo te spremembe veljale za sprejete. To so torej moje najave. Zdaj pa lahko začnemo z današnjo razpravo in ponovno prosim.